So, schönen guten Morgen. Dobro jutro. Prosim, da, da sedete. Recht herzlich willkommen. Prisrčno dobrodošli na verjetno pred zadnji seji odbora za zaposlovanje v tem sklicu parlamenta, danes imamo razmeroma kratek dnevni red z majhno spremembo v primerjavi z dnevnim redom, ki ste ga prejeli. Vendar o tem nekaj več poznaje. Najprej sprejetje zapisnika, potem sledi elektronsko glasovanje in potem Eh, evropska statistika. In usklajevanje evropskih sistemov socialne varnosti, in potem evropska statistika, torej po tem vrstnem redu. Toliko o dnevnem redu. Predvideli smo tudi, da naredimo skupinsko sliko, ampak tega ne bomo naredili sedaj na začetku, temveč upamo, da bo še kdo prišel, tako da bomo čim bolj polno številni, pri, na tej sliki predlagam, da to naredimo po glasovanju. Tam bo najbolje. To je bilo to. Prisrčno pozdravljam v naši dvorani skupino obiskovalcev z Umnora. Ne vem natančno, kdo je povabil to skupino. In sicer gospod Detjen, prisrčno eh, dobrodošli eh, tudi obiskovalci na tem verjetno zelo kratkem sestanku. Dan Hamadim. Potem zapisnik z 28. marca 2019, ali ima kdo kakšno pripombo, ali kdo ugovarja zapisniku ne, s tem je zapisnik sprijet. Potem eh, šti, četrta točka usklajevanje eh, sistemov socialne varnosti. Predvideno je bilo glasovanje, ki pa eh, ne, ga ne bo, kajti takoj po, sestanku, po našem sestanku bo sledil sestanek eh, poročevalcev v Senci. Eh, kajti tam so še določene težave in danes ne moremo glasovati, o tem potrebna so nadaljna pogajanja. Jean Lambert pa je prosila, da na kratko nekaj pove o tem. Jean ne. Jean pravi, da umika to napovedano stališče s tem. Eh, bomo na naslednji seji um, podali umestno poročilo o nadaljem dogajanju, vendar je bojazen utemeljena, da te pomembne zgodbe v tem sklicu ne bomo končali. In s tem smo tudi že pri peti točki današnjega dnevnega reda, evropska statistika in sicer bomo elektronsko glasovali o tem poročilu,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 No, 41 za, dve glasova proti, s tem je to poročilo sprejeto in čestitamo poročevalcu Tamašu Mižeriču, ki pa danes žal ne more biti navzoč na seji. S tem smo tudi že končali. In sedaj sledi še skupinska slika in zdi se mi, da je, bil to najkraj, da je bila to najkrajšna seja v moji karieri. Torej, priden uh, eh, se bomo slikali, še obvestilo, da bo 15.4. v Strasburu predvidoma naslednja seja. Tam moramo potem sprejeti sklep o pristojnih za agencije. Sedaj pa prosim vse, da pridete tu eh, naprej in da bomo naredili to skupinsko sliko in sicer tu spredaj v dvorani.